Es Rankis, tu gre za vprašanje imunitete poslanke, ki je v sodnem postopku bil, je sprožen skratka sodni postopek proti njej v Budimpešti. Skupina EPP je podala tudi nekaj predlogov za vprašanje, imenovanje v različne parlamentarne odbore. To bo vključeno v zapisnik, če ne bo nikakršnih pripomb. Če ne bo nikakršnih ugovorov ali pritož, bomo tudi te predloge za imenovanja šteli za sprejete. Gospa Aniko Gjuri bo začela upravljati funkcijo v